Ja, kolegi in kolegice ponovno začenjamo z zasedanjem namestnik premijeja in zastopnik predsedstva evropske unije oziroma sveta evropske unije je z nami gospod nečas potem komisar oliver rehn poročevalci predsedniki odborov kolegi in kolegice danes eh, smo lahko veseli, da smo obravnavali dva pomembna svežnja, to je podpisali bomo svežnja za podnebne spremembe ter svežnja za ter pomorski svežen. To je rezultat skupnega dela komisije in sveta. Z sprejemom teh dveh eh, zakonodajnih paketov bo Evropska unija dokazala svojo zmožnost, da deluje odločeno in da poskrbi za trajnostni razvoj okolja ter da poskrbi za varnost prometa na morju. To bo doprineslo k temu, da se zauzemamo za to, kar je pomembno našim državljanom. Z podnebnim svežem sta parlament in svet postavila osnovo za to, da bo Evropska unija do leta 2020 dosegla podnebne cilje in da bo še naprej eh, igrala vodilno vlogo pri boju proti podnebnim spremembam. Podnebni svežen vsebuje pomembne zakonodajne okvire, ki vodijo do izboljšave sistema trgovanja z emisijami CO2 in ki prispevajo k prizadevanjem držav člani za to, da bi zmanjšale svoje emisije CO2. Poročevalka Doyle in poročevalka Satu Hasi predvidim, da sta med nami, torej vidim vsaj kolegico Hasi. In prav tako je upoštevano eh, so upoštevane nove zelene tehnologije ter eh, sistem CCS. Decembra leto bo potegala mednarodna kopenhagenska konferenca in uh, tudi v okviru pogajanj to nudi Evropski uniji nujno verodostojnost. Kar se tiče pomorskega paketa, je svetu in parlamentu preko pogajanj uspelo, da so se dogovorili o osmih dosjejih. To je rezultat intenzivnega dela, ki je trajalo več kot tri leta. To izhodišče je tudi dokaz za močan pritisk Evropskega parlamenta, eh, ki je želel preprečiti eh, kri, uh, katastrofe na morju, kakor sta bili naprimer Erika ali pa nesreča ladje Pristiš. Z izboljšano pomorsko varnostjo smo želeli takšne katastrofe preprečiti. Številni predlogi Evropskega parlamenta eh, in njegovega odbora eh, za izboljšanje pomorske varnosti so bili s tem uzakonodajeni. Nadzor in nadzor nad ladjami, nadzor nad pro, pomorskim prometom in odgovornost lasnikov ladij bo s tem eh, bolj jasno izražena. Prav tako pa bomo prispevali eh, odziv in pa eh, iskanje odgovornosti v primeru nesreč. In vesel sem, da se nam pridružila tudi poročevalka Doyle. Naj ob zaključku češkemu predsedstvu komisiji in članom odbora ENVI potem tudi članom odbora ITRE, kot tudi članom odbora TRAN ter njihovim poročevalcem se zahvaljujem za to, da so sodelovali pri prepravi teh zakonodajnih aktov. Zahvaljujem se zlasti pri vas oziroma vam, kolegi in kolegice, ki ste danes prisotni ob podpisu teh pomembnih zakonodajnih aktov. Zlasti me veseli tudi to, da sta prisotna dva predsednika političnih skupin. V tem smislu se najlepše zahvaljujem, sedaj pa prosim predsednika sveta, da spregovori. Vážený pane prezidente, vážený pane eh, komisaři, eh, vážené dámy, vážení spoštovani komisar, spoštovani predsednik parlamenta, spoštovani poslanci, hvala, da ste me povabili na zasedanje